Eh, in sicer v skladu s pravilom 70a poslovnika o začetku medinstitucionalnih pogajanj eh, gre za mandat eh, za tri zakonodajne postopke. Ti tri predlogi so prevedeni v vse, tri, vse uradne jezike in jih lahko najdete pod Seance on Direct. Ti sklepi so odobreni razen, če ena poslanska skupina ali 40 poslancev v 48 urah Eh, zahteva eh, razpravo in glasovanje. To je novi postopek v zvezi z eh, željami za sporazume in dogovore v prvi obravnavi. Se pravi, te tri predloge najdete pod Seance on Direct. Eh, odbor za eh, državljanske svoboščine in če 40 poslancev ali politična skupina v 48 urah to zahteva, se bo to dalo na dnevni red in razpravljalo o tem, če pa tega ne zahtevate, velja, da so ti mandati potrjeni. V torek bom v skladu s pravilom 74 poslovnika skupaj s predsednikom sveta podpisal sedem eh, aktov, ki so sprejeli v rednem zakonodajnem postopku. Naslovi bodo objavljeni v zapisniku z te seje. Sedaj pa prehajamo na dnevni red. V zvezi z dnevnim